in strateško sodelovanje v boju proti resnemu kriminalu in terorizmu med Združenimi arabskimi emirati in Europolom. In besedo kar dajem poročevalki za štiri minute. Hvala lepa, predsedojoča. Besedilo, ki ga obravnavamo, omenja sporazum med Europolom in Združenimi arabskimi emirati. Gre za strateško sodelovanje pri boju proti hudim kaznivim dejanjem in terorizmu. Upoštevamo seveda tudi trenutne okoliščine. Zagotoviti moramo to, da bomo vložili vsa prizadevanja v to, da preprečimo kazniva dejanja, in druga dejanja, ki škodujejo dobrobiti in gospodarskim interesom evropskih in drugih državljanov. Spostaviti je treba ustrezne okoliščine, znotraj katerega bomo vse storilice kaznive dejanja ustrezno prevedli pred roko pravice. Svet je neformalno že potrdil ta dogovor, seveda čaka še na soglasje Evropskega parlamenta. S tem sporazumom bomo okrepili sodelovanje med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi državami Emirati v boju proti hudim kaznjivim dejanjem in terorizmu, tudi preko izmenjave informacij in metoda ter znanjih, ki jih imajo posamezniki, do katerih so se prikopali strateškimi analizami. Gre za strateški sporazum, ne za operativni sporazum, tako da to ne bo šlo za izmenjavo osebnih podatkov. Kot je Europol večkrat povdaril, se Združenje Arabske Emirati pravzaprav preoblikujejo trenutno v območje, kjer se izvajajo številne nezakonite dejavnosti, goljufije, tudi goljufije pri DDV-ju, potem utaje davko, prihaja do pranja omazanega denarja. Sodelovanje bo strukturirano, sodelovanje bo prispevalo tudi k boljšemu sklajevanju Europola na področju preiskav Uspeli bomo odkriti tudi čezmejne kriminalne združbe in mreže. To pa nam bo uspelo zgolj, če bomo delovali v večji sinergiji tudi na mednarodni ravni. Evropski parlament je seveda bil pozvan, da sodeluje v tem postopku. Mi smo predstavili svoje mnenje v zvezi s sklepom sveta, ki se nanaša na sklenitev strateškega sodelovanja med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati. Mi tak sporozum podpiramo. Thanks. Hvala lepa. Sedaj pa postopek pritegnite pozornost predsedujoče. Samo trenutek, da mi prinesejo seznam govornikov. Trije so se javili k besedi. Gospod Marijas bo prvi. Ja, brojdre, persevi diglosija stoži. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ko se borimo proti kriminalu, je zelo pomembno sodelovanje med Združenimi arabskimi emirati in Europolom. Obstajajo namreč nekatere države, ki spodbujajo Daesh. Guardian, britanski časopis, je predstavil tudi dokument ameriškega zonanjega ministrstva. Ta dokument kaže, kakšne so finančne povezave med džihadistično državo in Saudsko Arabijo. Tudi Združeni arabski emirati se omenjajo. Zato bi morali pretrgati to popkovino, ki povezuje finančne tokove in terorizem. Združeni arabski emirati se očitno želijo boriti proti terorizmu, vendar morajo v ta namen seveda sprejeti tudi na tisoče migrantov, ki potujajo proti Evropi. V nasprotnem primeru gre tu zgolj za širjenje propagande, s katero skušajo prikriti povezave med Združenimi arabskimi emirati in džihadisti. Hvala lepa, gospod Jegas. Os Emirados Árabes Unidos constituem um Estado federal. Hvala lepa. Združeni Arabski Emirati so federacija sedmih držav, ki so precej avtonomne. Dva Emirata prevladujeta v tej federaciji. Združeni Arabski Emirati imajo seveda veliko naftnih virov, dve ključni pristanišči, je potrebno omeniti v tem kontekstu, namreč preko teh dveh pristaniščih prihaja do kaznjivih dejanj, do pranja denarja in tako naprej. Združeni Arabski Emirati veliko denarja prejmejo tudi zaradi goljufi na področju DDV-ja, zaradi utaj znotraj skupnosti z neobstoječim trgovcem in to vrstne dejavnosti bi morali preprečiti. Združeni arabski emirati bi morali prenehati z izvajanjem kaznjivih nedovoljenih dejanj. Hvala. Tomašik. Hvala lepa, gospa Tomašič. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Med institucionalno sodelovanje z državami bližnjega in srednjega vzhoda predstavlja seveda tema skupnega boja proti terorizmu in proti hudim kaznjivim dejanjem, ki so s tem povezana. Brez kakovostne nadgradnje sodelovanja pa seveda ne bomo uspeli zaustaviti te svetovne pošasti. Nekatere zalivske države igrajo dvojno igro in ne smemo se slepiti, da to ne drži. Nekatere države sodelujejo z Zahodom in istočasno, istočasno spodbujajo nasilje, terorizem in fundamentalizem. Geopolitični razlogi zaradi katerih smo do sedaj tolerirali to vrstno dvoličnost, nas vodijo do tega, da prenehamo sodelovati s tistimi državami, ki neposredno pretijo naši varnosti. Upam, da bodo tudi države v zalivu začele izvajati to sodelovanje in upam, da bo to vrstno sodelovanje predstavljalo zgled za ostale v tej regiji. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa komisija. Komisarka Jurova, izvolite. Gospa predsedujoča, spoštovane članice in člani, komisija je vzela na znanje želje Evropskega parlamenta, da se sklene sporazum o strateškem sodelovanju med Evropsko unijo in Združenimi arabskimi emirati ter Europolom pravzaprav. Prav. Ta sporazum bo prvi korak na poti k okrepljenemu sodelovanju, s katerim bomo odpravili organiziran kriminal zlasti finančne in gospodarske narave. V trenutnih okoliščinah in ob upoštevanju trenutne geopolitične nestabilnosti v tem geografskem območju upamo, da bo sklenitev tega sporazuma prinesla tudi operativne prednosti Evropske unije, ki skuša preprečiti huda kazniva dejanja in organiziran kriminal ter terorizem. Bi pa izpostavili četrto točko resolucije parlamenta. V kontekstu pogajanj z, o uredbi o Europolu smo se dogovorili, da bo komisija določbe sporazuma o sodelovanju ocenila predvsem z vidika morebitne izmenjave osebnih podatkov. Sporazum o strateškem sodelovanju med Europolom in Združenimi arabskimi emirati se ne nanaša na izmenjavo osebnih podatkov. Komisija zato meni, da ocena, kot je predvidena v točki 4 resolucije, ni primerna. Hvala lepa. Razprava je s tem zaključena. Glasovanje bo potekalo jutri.